skupna uh, stališča, vključno za razloge za njihov sprejem, kakor tudi stališče komisije. Naslovi bodo objavljeni v zapisniku uh, današnjega zasedanja, trimesečno obdobje, trimesečni rok za sprejetje stališč parlamenta pa začne teči prihodni ponedeljek.